To. S tem je dnevni red sprejet. In prehajamo k prvi točki dnevnega reda. Gre za priprave na zasedanje Evropskega sveta. Besedo dajem gospe Enike Gjeri v imenu sveta. Grazie, signor presidente. President, president eh, Barroso. Hvala lepa, gospod predsednik. Predsednik Baroso, spoštovane poslanke in poslanci, to je zadnja priložnost, da se obračam tej hiši v imenu uh, sveta na plenarnem zasedanju. Januarja mi smo obljubili, da bo naše predsedstvo uh, prijazno do parlamenta in uh, zavedamo se seveda posledic Lisbonske pogodbe in uh, dojeli smo, uh, da je tesno sodelovanje Če želite zapustiti dvorano, lahko to seveda tudi storite. Prosim pa, da ne ovirate razprave v eh, tej pokrožni dvorani, kajti gre za zelo pomembno temo. So aware of the consequences of the... Eh, zavedamo se posledice Lisbonske pogodbe in eh, zaradi tega vemo, da je tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in poslanci in poslankami nujno za eh, vsa predsedstva v prihodnje. Evropski državljani pričakujejo od Evropske unije rezultate in ne razlikujejo med parlamentom, komisijo in svetom. In eh, državljanke in državljani imajo prav. Eh, imamo skupno odgovornost in eh, skupen bo tudi uspeh ali pa neuspeh. Eh, prihodnji Evropski svet bo tudi konec mačarskega predsedstva. In zaradi tega je tudi ta razprava zlata priložnost, da eh, povemo, kaj smo dosegli pri celem številu dosjejev v tesnem sodelovanju s parlamentom. Naj začnem z gospodarsko politiko. Evropski svet bo zaključil prvi evropski semester. Eh, tu v enem eh, ciklusu povezuje eh, dve veji eh, obnavljanja gospodarstva. Po eni strani je finančna stabilnost, ki temelji na eh, davčni konsolidaciji in ki se kaže v stabilnostnih in konvergenčnih programih in strukturnih reformah za pametno, vzdržno, socialno vključujoče rast, ki ustvarja tudi delovna mesta. Zaradi odličnega sodelovanja med komisijo, svetom in državami članicami Eh, je evropski semester eh, trajal eh, samo en semester in niti dneva dlje. Evropski svet bo podprl tudi določena priporočila za posamezne države, ki jih je sprejel svet in tu bomo imeli pregled nad nacionalnimi odločitvami držav članic glede njihovih proračunov in strukturnih reform. Torej, vsekakor bo tudi Evropski parlament eh, dobro eh, obvešen o vseh spremembah in razvoju. E, kar zadeva pakt Euro plus, e, e, so mnoge države članice sodelovale in so sprejele več kot sto različnih ukrepov in to je seveda zelo dober korak naprej za to, da dosežemo cilje pakta, ki ga seveda moramo sedaj izvajati na nacionalni ravni. Seveda, ambicije so uh, neenake. Mi moramo seveda sedaj pripravljati naslednje obveznosti in uh, tu morajo seveda države članice tudi pokazati bolj konkreten pristop in več ambicij. Eh, naj sedaj tudi spregovorim o šestih zakonodajnih predlogih o gospodarskem upravljanju, ki mu tudi v našem žargomu pravimo six-pack. Ne bom sedaj govorila o podrobnostih kajti to bo posebna točka na dnevnem redu tega plenarnega zasedanja. Naj vas tudi samo spomnim, da je mačarsko predsedstvo prejelo mandat Evropskega sveta za uh, to, da doseže politični dogovor z Evropskim parlamentom do konca junija. Po sprejemu uh, splošnega pristopa v svetu marca smo se lotili seveda uh, Eh, dela in smo eh, začeli intenziven trialog s parlamentom in komisijo. Vse tri institucije so opravile veliko dela. Prvotno stališče eh, Evropskega parlamenta je vsebovalo približno 2000 predlogov sprememb, sedaj pa nam je uspelo zmanjšati odprta vprašanja in ostalo je samo eno veliko vprašanje in nekaj tehničnih vprašanj. Prepričana sem, da imamo sedaj dobro besedilo na mizi, ki bo bolj preprečevalo bodoče krize. Eh, predsednika Evropskega sveta bomo seveda ustrezno informirali o tem in na ta način bomo seveda tudi eh, opravili eh, poročanje telesu, ki nam je poverilo to nalogo. Osebno sem seveda sodelovala v zanimivih pogovorih z mnogimi poslanci in poslankami in ob tej priložnosti se seveda želim zahvaliti za to izkušnjo. Vsekakor smo Eh, prišli eh, do eh, praga sporazuma in pogovori ne bodo za manj. Finančni trgi, evropski poslovneži in tudi državljani bodo vsekakor od nas pričakovali, da pokažemo odgovornost. Naj sedaj tudi spregovorim o zadevah pravosodja in notranjih zadev. Eh, Evropski svet eh, se bo ukvarjal tudi z strateškimi vprašanji, ki so povezana z azilom, migracijami in Schengenom eh, in izhajali bodo seveda pri vsem tem iz sklepov sveta o pravosodju in notranjih zadevah z 9. junija 2011. V luči zadnjih dogodkov bo Evropski svet tudi razpravljal o idejah in bo tudi Evropski svet dal več političnih eh, eh, navodil in zagotavljali bomo tudi več sodelovanja v šengenskem prostoru. Razpravljali bomo tudi o eh, možnem mehanizmu za, z določenimi varovalkami, varovalni mehanizem. Naj povdarim, da je seveda zelo pomembno, da Schengen eh, ni eh, isto kot aki eh, komunitar, vendar obe eh, zadevi sta tesno povezani. To je tisto, kar eh, ljudje najbolj vidimo. Logika Schengena se je spremenila. Učinkovit To upravljanje zunanjih meja je seveda tudi pogoj za ustrezno delovanje šengenskega območja. Kot veste, smo imeli seveda tudi uh, uh, pogajanja v zvezi z spremembami uredbe o Frontexu. Frontex je evropsko orodje, ki je v naših rokah, ki je seveda zelo pomembno za kontrolo in nadzor zunanjih meja. Predsedstvo pozdravlja zelo pozitivne rezultate eh, zadnjega trialoga. In države članice danes popovdne razpravljajo o tem in mi smo optimistični in smo prepričani, da bomo dosegli dogovor pravočasno za Evropski svet. Eh, Eh, potem bomo seveda tudi govorili o evropski azilni politiki in eh, potrebujemo eh, varne in učinkovite azilne postopke. To je potrebno seveda za tiste ljudi, ki potrebujejo zaščito. Zaradi tega eh, moramo seveda do leta 2012 zaključiti skupni evropski azilni sistem, eh, ki bo seveda zagotavljal visoke standarde zaščite in tudi pravične in učinkovite postopke in na ta način bomo preprečevali eh, tudi zlorabo in lahko bomo hitro preverjali prošnje. Evropski svet se bo tudi ukvarjal z našimi zmogljivostmi, da upravljamo migracijske in begunske tokove. Eh, potreben je torej strukturni dialog eh, o migracijah, eh, mobilnosti, varnosti in potrebna so seveda tudi partnerstva s državami iz južnega sosedstva. In če dovolite, bi sedaj tudi povedala nekaj besed o Hrvaški. Končanje pristopnih pogajanj s Hrvaško je bilo med našimi glavnimi prednostnimi nalogami. E, in zaradi velikih preizadevanj Hrvaške komisije in tudi mačarskega predsedstva, e, ki ga je e, vedno podpiral tudi Evropski parlament in zato se zelo zahvaljujemo, bo Evropski svet pozval naj se zaključijo pogajanja s Hrvaško do konca tega meseca. Podpis pristopne pogodbe je načrtovan do konca tega leta. Eh, seveda je to zelo pomembno za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Evropski svet se bo k tej temi povrnil še decembra 2011. V tem kontekstu je seveda zelo pomembno, da pozdravimo prijetje eh, in eh, izročitev generala Mladiča v Hak. Srbija je naredila velikanski korak v smeri članstva v Evropske uniji. Sedaj pa Še južno sosedstvo, kar zadeva zunanje zadeve, je evropski, eh, pričakujemo, da bo Evropski eh, svet tudi podprl eh, nov pristop k odnosom z, s sosedi Evropske unije in to je bilo tudi dogovorjeno na svetu za zunanje zadeve v ponedeljek. In Evropski svet bo moral tudi sprejeti deklaracijo o zadnjih dogodkih v tej regiji. Med drugimi pa naj informiram tudi Evropski da je Evropski svet eh, eh, sprejel eh, odločitev, da bo podprl Marija Dragija kot naslednjega guvernerja Evropske centralne banke. In ne nazadnje, mi želimo seveda tudi podpreti Eh, strategijo Evropske unije za Podanovje in eh, Evropski okvir za eh, nacionalne strategije za integracijo Romov. To sta tudi prednostne naloge našega predsedstva. Na ta način bomo naredili nekaj pomembnega za Zahodni Balkan, za narode, za ljudstva in tudi za skupnosti. Eh, z eh, okvirom za strategijo o Romih se bomo lotili eh, težav Romov v Evropski uniji in sicer prvič se jih bomo lotili na evropski ravni in to je seveda velika priložnost za nas. In, Evropska Eh, Evropa bo na ta način pravzaprav tudi pokazala, eh, da eh, ima srce in ne samo možgane, tako kot je tudi dejal minister, premije Orban. Mačarsko predsedstvo je izbralo za geslo močno Evropo. Naj rečem, da se strinjam s predsednikom Buskom, ki je pred kratkim rekel, po mačarskem predsedstvu bo Evropa močnejša in boljša. Še enkrat najlepša hvala iz vsega srca za vaše sodelovanje v zadnjih šestih mesecih mesecih. Najlepša hvala. Grazie, grazie. Najlepša hvala. Gospa Enike, sedaj pa dajem besedo predsedniku Baroso. Izvolite. Gospod predsednik, ministrica Gjeri, spoštovani poslanci, Ta teden ima Evropski svet zelo natrpan dnevni red in zelo pomemben dnevni red. V imenu predsedovanja bi se rad zahvalil ministrici Gjuri za opravljeno delo v preteklih mesecih. Osredotočil bi se rad na nekaj točk dnevnega reda. Stališče komisije sem predstavil članom Evropskega sveta gre seveda za naše mnenje glede določenih točk in eh, to stališče bi rad predstavil tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Ob koncu pa bom podal še nekaj pripomp v zvezi z Grčijo. Ta Evropski svet bo sprejel pomembne korake, ki bodo zagotovili bolj učinkovito eh, gospodarsko upravljanje. Imamo svežen za gospodarsko upravljanje in odkrito moram povedati, da je ta parlament opravil ogromno dela in da si je močno prizadeval, da bi ohranil ambiciozne cilje na tem področju. Kasneje danes bo komisar Ren predstavil naše natančno stališče na to zelo pomembno temo. Sedaj pričakujem, da bodo države članice sprejele sporazum z Evropskim parlamentom, kajti ta svežen je ključnega pomena za ustrezen odziv na krizo. Ta sporazum je potrebno sprejeti, zelo težko bi bilo namreč razložiti našim državljanom, da nismo enotni v trenutku, ko se moramo odzvati na to zelo obsežno krizo. Mislim, da bo sporazum glede tega svežnja okrepil eh, gospodarski nadzor na ravni Evropske unije. Poleg tega bo lažje preprečevati javni primankljaj in pa nastajanje nevarnih makroekonomskih neravnovesij. In eh, preprečevanje je vedno boljše kot zdravljenje, boljše je, da poskrbimo za preventivne ukrepe, kot pa, eh, da se potem spopadamo z krizami. 7. junija je komisija pripravila tudi priporočila eh, za eh, posamezne države. Prvič v zgodovini Evropske unije. Ta priporočila temelijo na obsežni analizi Evropske komisije. Ocenili smo načrte držav članic za ustvarjanje novih delovnih mest in pa za javne finance. Ta priporočila se eh, torej osredotočajo na eh, specifične elemente v vsaki posamezni državi. Zelo intenzivno smo eh, delali v Evropski komisiji in prepričan sem, da smo ohranili raven ambicij, ki smo si jih zastavili če ne bomo imeli odgovorne gospodarske politike, se ne bomo mogli uspešno soočiti z eh, izzivi. In eh, nemogoče je, da eh, dosežemo dobro gospodarsko politiko, če države še isti teden, ko komisija predstavi svoj predlog, dvomijo v metodologijo in način dela Evropske komisije. Evropski prostor je nekaj veliko bolj obsežnega kot ni zgolj skupek eh, posameznih gospodarstev. Potrebno je torej izvesti spremembe, ki so potrebne za evropski mehanizem stabilnosti. Ta eh, mora zagotoviti pomoč eh, državam članicam v finančnih težavah. Pri tem pa moramo seveda zastaviti tudi zelo stroge pogoje. Mednarodni denarni sklad in pomoč Mednarodnega denarnega sklada tudi kaže, da želimo ohraniti javne finance in dobro finančno podporo. Spoštovani poslanci, najbrž se spomnite, da je januarja komisija predstavila študijo o rasti in takrat smo izpostavili zelo pomembno temo, da je potrebno okrepiti eh, sposobnost eh, denarnega sklada. Takrat smo izrekli kaj, eh, kar nekaj kritik, sedaj pa so se države članice odločile, da Eh, bodo za ta namen namenile več sredstev. Svežen za gospodarsko upravljanje, specifično priporočila za države članice in pa mehanizem stabilnosti. Eh, to kaže, da se je Evropska unija veliko naučila iz krize. Evropska komisija je storila, kar je v njeni moči, da smo dosegli te rezultate in eh, skušali jih bomo tudi ohraniti. Vsak sektor mora prispevati k odzivu na gospodarsko krizo še najbolj finančni sektor. Evropskemu parlamentu eh, sem obljubil, da bomo pripravili zakonodajni predlog o eh, davku na finančne transakcije. Ta davek bo imel tri cilje. Prvič, da se izognemo razdelitvi eh, trga oziroma razdrobljenosti trga za finančne storitve, kajti Eh, prihaja do neusklajenih finančnih ukrepov v državah članicah. Poleg tega eh, ta eh, finančni davek namerava vključevati tudi ustrezne uspodbude, ki bodo preprečile neustrezne špekulacije. Poleg tega pa želimo prispevati tudi k delitvi stroškov za izhod iz zadnje krize. Bankiri še zmeraj prejemajo visoke bonuse. In to so bankiri, ki delajo v istih bankah, ki so prijele ogromno sredstev naših davkoplačevalcev. Zaradi tega mislimo, da bi morali tudi banke oziroma bančni sektor, da bi moral tudi ta prispevati k eh, skupnemu javnemu dobru. Potem eh, pa migracije. Te so še prav posebej velik eh, problem zaradi pritiska v eh, južnem sredozemlju. Maja sem govoril o svežnju za migracije, ki eh, daje okvir tako vam, kakor tudi državam članicam, da se ustrezno odzovete na uh, prošnje za azil, uh, na pretok uh, priseljencev v Evropsko unijo in tako naprej. Šengenska načela so seveda zelo pomembna in Evropska komisija eh, jih bo vedno spoštovala. Okrepili bomo evropski pristop k migracijam in pa k prostemu pretoku oseb. Priporočamo torej, da okrepimo eh, nadzor v šengenskem območju in eh, s tem povečamo zaupanje držav članic. Potrebno je okrepiti tudi zunanje meje Evropske unije. To bomo lahko starili z okrepitvijo Frontexa. S tem se bomo lahko odzvali na grožnje na eh, zunanjih mejah. Poleg tega bomo omogočili sprejemanje odločitev na ravni Evropske unije v primeru težavnih situacij, ko pride do prekomernega pritiska na naše meje ali pa ko države članice zunanjih meja ne nadzorujejo ustrezno. Za takšnimi problemi se je potrebno soočati na ravni Evropske unije. Na ta način se bomo izognili enostranskim potezam držav članic. Če bo eh, situacija to zahtevala, lahko na ta način ponovno vzpostavimo tudi notranje meje v šengenskem območju. Tukaj ne gre za korak nazaj, tukaj gre za okrepitev evropske dimenzije tega sistema posamezne države članice tako eh, ne bodo čutile pritiska, da bi sprejemale enostranske odločitve. Prosim bom za podporo eh, temu sistemu v Evropskem svetu, tako da bomo lahko eh, predlog zaključili. Potem pa so tukaj še predlogi za ustrezen azilni sistem. Zahtevamo enako obravnavanje posod po Evropski uniji upam, da bo svet eh, sprejel predlog Evropske komisije glede minimalnih eh, standardov za sprejem prosilcev za azil in za podelitev statusa beguncev. Pozval bom eh, Evropski svet, da podpre celoten svežen za migracije in sicer kar se da hitro oziroma do dogovorjenega roka. Poleg tega bo Evropski svet razpravljal tudi o situaciji v naši soseščini, še prav posebej kar zadeva Eh, demokracijo in pa mm, skupno blaginjo na tem območju. To je pomembno tako za eh, naše partnerice, kakor tudi za eh, proces, ki trenutno poteka v Južnem sredozemlju. Evropska komisija je tudi priporočila, da bi Hrvaška postala 28. država Eh, članic Evropske unije in sicer, eh, če bo le mogoče, do 1. julija 2013. Veliko dela bo še potrebno opraviti, ampak upam, da bomo lahko v prihodnih mesecih eh, zaključili še z zadnjimi odprtimi poglavji. Sedaj pa še Grči, kajti države članice bodo razpravljale na najvišji ravni tudi o situaciji v Grčiji. Ta situacija ni pomembna samo za države članice Evropske unije, ampak tudi za stabilnost evroobmočja in za stabilnost Evropske unije kot celate. Vprašanje Grčije vodi k resnim pomislekom, predvsem v zvezi z finančno stabilnostjo, v povezavi z politično odločnostjo Evropske unije. Včeraj zvečer je potekalo glasovanje v grškem parlamentu, izrečena je bila zaupnica vladi in na ta način so bile podprte reforme dogovorjene z Evropsko unijo in mednarodnim denarnim skladom. Gre za davčne ukrepe za eh, privatizacijo in eh, za ukrepe, ki so potrebni v Grčiji, da bi eh, ta ponovno lahko poskrbela za gospodarsko rast. Nobenih alternativ ni, zato je potrebno ta načrt sprejeti. Vem, da številni Grki živijo v zelo težavni situaciji in moje sporočilo grškim državljanom je naslednje. Če bo Grčija pokazala rezultate, potem bo Evropska unija lahko pomagala. Če bo Grčija pokazala ustrezno zavezanost eh, na črtu, ki je bil sprejet s pomočjo Mednarodnega narodnega sklada in Evropske unije, potem jo bomo popeljali nazaj na pot rasti. kajti eh, kadar se plačujejo obresti eh, za eh, javni dolg, izginjajo sredstva, ki bi jih sicer lahko namenili državljanom Grčije. To je zelo pomembno. Grški državljani pa se morajo zavedati tudi, da se nahajajo v zelo težavnih časih in da je potrebno nacionalno soglasje ne moremo dovoliti uh, enostranske politike. Ne, sme, uh, ne smemo dopustiti uh, zdrah med strankami, potrebno je pokazati soglasje, tako da bodo finančni trgi ponovno pridobili zaupanje v Grčijo. V ponedeljek zvečer sem se srečal z premijejem Papandrejem in pogovarjala sva se tudi o bolj strateški uporabi Evropskega strukturnega sklada. Grčija ima možnost, da pridobi precej sredstev iz Evropskega sklada za kohezijsko politiko. Mislim, da bi morali okrepiti eh, možnost eh, sprejemati sredstev v Grčiji. To bi lahko prispevalo k ustvarjanju novih delovnih mest. Na ta način bi uporabili eh, obstoječe sklade, osredotočili pa bi se predvsem na rast in ustvarjanje novih delovnih mest. Seveda pa eh, moramo situacijo v Grčiji obravnavati kot eh, nujno situacijo. Z Evropskim svetom bomo razpravljali tudi o tem, kaj lahko storimo, da bi pomagali Grčiji. Mislim, da lahko dosežemo cilje, ki smo si jih zastavili, vendar pa so potrebna prizadevanja nas vseh. Potrebna je tehnična pomoč eh, iz različnih držav članic. Grška vlada je pripravljena sodelovati z nami pri izvajanju dogovorjenega pristopa. Mislim, da se moramo pozitivno odzivati na te načrte, seveda pa je pri tem potrebno upoštevati zelo eh, stroge pogoje. Situacija v Grčiji zahteva posebna prizadevanja tudi strani grških državljanov. Evropska komisija želi grškim državljanom jasno povedati, da obstaja upanje. Vemo, da je potrebno žrtvovanje, ampak eh, na koncu tunela je luč. Potrebno je sicer eh, določeno znižanje sredstev, ampak eh, to sicer na različnih področjih, ampak to je potrebno, če želimo poskrbeti za ustvarjanje rasti. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala, predsednik Barosa. Sedaj pa dajem besedo Govornikom imenov poslanskih skupin začeli bomo z gospodom Dolom. Pet minut. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Gospod predsednik komisije, gospa predsednica sveta, eh, eh, spoštovana Eniko Guri, najprej besedica za vas, zate. Želim se zahvaliti za vse delo, ki si ga opravila s parlamentom. Eh, najlepša hvala. Vem, da si investirala zelo veliko truda. Eh, to je aplaus, vendar eh, drugače sploh ne bi smelo biti. Saj je bila usposobljena v naši skupini. Torej, dan danes je zelo veliko pričakovanj pričak v javnosti. Pričakujejo odločitve o evru, o eh, zadolžitvi vendar tudi o gospodarskem upravljanju. V mnogih državah, zlasti v Grčiji, so prebivalci izgubili orientacijo, strah jih je in eh, skrbi jih za njihovo življenje in za življenje njihovih otrok. E, imam tri poročila za naše grške prijatelje. Prvič, Evropa je solidarna z njimi in evropejci delajo vse, kar je v njihovih močeh, da jim pomagajo premagati to situacijo in sicer v solidarnosti in in v spoštovanju eh, odgovornosti. Eh, pomembna je odgovornost. Eh, drugo sporočilo. Dolga leta so tudi v drugih državah v Evropi živeli nad svojim standardom in zaradi tega je treba stvari dejansko stvarem pogledati v obraz. Tretja stvar pa je posledica prvih dveh točk. Eh, Evropa lahko Grčiji in tudi drugim eh, državam pomaga le, če bo sanirala trajno svojo finančno in gospodarsko situacijo. To seveda zahteva žrtve, zahteva pa seveda temeljite spremembe v državi. In to je tudi treba reči. Eh, naj spomnim na Latvijo. Pred nekaj leti je bila na robu eh, propada, eh, bankrota, pa je premije Dombrovski, ki ga je prebivalstvo vedno znova izvolilo, je država torej našla ravnovesje. In to je tudi eh, pomembno v sedanji situaciji. Lahko se pač eh, odpravimo na ceste in stavkamo, govorim seveda o sindikatih, ali pa. Eh, izrazimo svoj strah in se lotimo dela in spremenimo situacijo v pravični politike. Torej zahtevamo seveda ozaveščanje v vsaki izmed naših držav, da je pač eh, potrebno izvesti spremembe in da je to pravzaprav eh, pot k ozdravitvi. Samo na ta način bomo eh, zapustili krizo, torej mi moramo zavihati rokave. In mi, politična, eh, politiki, moramo seveda narediti svoje. Mi seveda pričakujemo potrditev evropske solidarnosti. Mi se moramo trajno eh, eh, posloviti od krize in zaradi tega so potrebne reforme gospodarskega upravljanja. Mi imamo pač eh, monetarno unijo in če ugotovimo, da gospodarska plat te unije ni zadostna, je treba seveda plačevati visoko ceno in to delamo dan danes. Torej, mi želimo poskrbeti za to, da uh, ne pridemo v dosedanje situacije, torej mi želimo preprečiti, da bi uh, države uh, prehitro pozabila na svoje obveznosti. Torej želimo, da seveda vse to zagotovimo. Uh, Eh, če ima eh, kriza kakšno korist, potem je to, da se lahko iz eh, nje nekaj naučimo in to bodo razumeli vsi tu v tem hemiciklu. Torej, mi pričakujemo seveda potrditev sveta o Hrvaški, ki naj bi čez nekaj mesecev postala 28. država članica. To je seveda tudi eh, posledica poguma eh, hrvaške države in hrvaškega naroda, velikih prizadevanj, ki so jih storili. In, eh, Evropa ima svoje vrednote, solidarnost, strpnost, odprtost do drugih, spoštovanje manjšin, spoštovanje človekovih, eh, človekovega dostojanstva te eh, vrednote so seveda zelo pomembne, zlasti v tem današnjem kontekstu. In Evropa mora biti močnejša od eh, ločevanja in sporov in eh, tudi vodje držav in vlad morajo pač imeti to vizijo pred sabo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Dol. Sedaj pa ima besedo Martin Šulc za pet minut in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovane dame in gospodje, redko je Evropski parlament pripravljal Evropski svet eh, v času hujše krize kot danes. Mislim, da si ne smemo delati iluzij. Ta Evropski svet je zgodovinski. Zgodovinski je, ker bo odločal o prihodnosti Unije ta teden sem prebral zanimiv stavek v nekem nemškem časopisu. Trgi ne zaupajo Evropski uniji, ker ji ne zaupajo, da bo našla odgovore na probleme, s katerimi se sooča. Evropski državljani ne zaupajo Evropski uniji uniji, ker ne verjamejo, da bodo vlade našle rešitev za njihove probleme. Smo torej v času velike krize. Gre za krizo zaupanja, pomankanje zaupanja v Evropsko unijo. Naše probleme poznamo že zelo dolgo. Vprašanje je le, kako se bomo z njimi soočili. Ali imamo dovolj poguma, ali eh, pa Eh, poguma nimamo dovolj in se bomo zaradi tega uklonili. Prepričan sem o pravilnosti naslednjega stavka. Ne potrebujemo manj Evrope, ampak več Evrope. To ni najbolj priljubljen stavek v Evropi v tem trenutku. Potrebujemo več poguma, da z evropskimi sredstvi rešimo evropsko krizo. Zakaj potrebujemo več Evrope? pri tem svetu gre med drugim za dvoje. Predsedniki vlad in držav morajo ponovno pridobiti upravljanje države. Premijeji ne morejo sami odločati. V uh, uniji, v kateri živimo, imamo 43 podjetij in eh, njihov proračun je veliko večji kot eh, proračun države, kot je recimo Poljska. Torej imamo vsaj 43 eh, eh, direktorjev teh podjetij, ki so veliko bolj vplivni kot eh, premije Poljske. In tudi ti ljudje so odločajo o prihodnosti tega kontinenta. Zaradi tega je potrebno o tem razpravljati točno pred zasedanjem Ekofina, točno pred zasedanjem Evropskega sveta. se vedno zgodi, da dve, tri bonitetne agencije znižajo ocene in na ta način se kaže, kdo ima dejansko gospodarsko moč v Evropi, kdo so torej te ljudje, eh, kdo jim pri tem pomaga, kdo plačuje bonitetnim agencijam za njihove ocene te ja, ne delajo za ston, prejemajo denar strani eh, interesnih združenj, torej predsedniki vlad in držav morajo imeti dovolj poguma, da vzamejo vajeti nazaj v svoje roke. In to ne bo mogoče, če ne bodo enotni. Evropska unija ima danes 7,8 odstotka državljanov oziroma prebivalcev zemlje. V letu 2015 bo tukaj živeli, bodo tukaj živeli le še 4 odstotki prebivalcev. Drugih 96 odstotkov se ne bo ravnalo po načeljih Evrope. Vzhajajoče moči eh, na tem planetu ne čakajo na to, da bi Evropa razpadla v uh, posamezne dele. Ne moremo verjeti v to, da bi lahko vsaka država sama preživela. Tukaj gre za politiko renacionalizacije. Preživeli bomo le če bomo enotni in sicer v vseh pogledih, v gospodarskem pogledu, v finančnem pogledu in tako naprej, če bomo imeli dovolj volje in želje, da ostanemo najmočnejše gospodarstvo eh, na svetu. Pri tem pa je pomembna solidarnost. Solidarnost eh, pomeni tudi, da drug drugemu pomagamo, da drug drugega podpiramo. To ne pomeni davek, finančni davek, ampak to pomeni davek na finančne storitve. Če eh, kupim mleko v trgovini, potem eh, moram plačati eh, davek na dodano vrednost pri finančnih transakcijah, pa takšnega davka ni in to se mi ne zdi prav. Dejstva so dobro znana. Ali nam bo uspelo Evropo popeljati v prihodnost kot eh, enotno ali pa bo ali pa je evropski projekt eh, resno ogrožen. Evropska unija je čez nacionalni projekt. In če bo ta Evropska unija razpadla, potem eh, bomo izgubili veliko več kot zgolj to politično unijo. Potem se bodo ponovno pojavili demoni v eh, tej Evropi. Evropa je eh, več kot zgolj politična unija, je, pri Evropi gre tudi za to, da zagovarjamo določene ideje.